gospod predsednik kolegice in kolegi veseli me da lahko pozdravim tu predsednika junckerja in gospoda barrosa ki sta se mi pridružila v tem trenutku. Fica in sicer bomo skupaj podpisali skupno izjavo o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017. To je prvič, da so se naše inštitucije dogovorile za zakonodajne prednostne naloge za naslednje leto. Torej, naš cilj je doseči napredek v naslednjem letu na področjih, ki so um, vsebovane v tej izjavi. Um, če bi bilo možno, bi bilo idealno, da zaključimo projekte. Ni bilo lahko najti um, skupnih prednostnih nalog, torej vsi so morali biti pripravljeni za kompromis. Evropski parlament se je zelo boril za to, da se vključijo tudi ukrepi za zaposlene in predvsem tudi za boj proti davčnim goljufijam potem, torej v besedilu piše, da so nujno potrebni napredki na teh vpraš pri teh vprašanjih. In ti napredki morajo biti konkretni in se ne smejo omejiti samo na slovesne izjave. Gre predvsem za boj proti davčnim utajam in za izboljšanje direktive o napotitvi delavcev, torej za zadeve, ki se neposredno tičejo državljank in državljanov. Dovolite, da na tem mestu izrazim eh, in pojasnim določene zadržke v zvezi s tako izjavo. Podpis izjave ne pomeni, da omejujemo prioritete in pravice Evropskega parlamenta v zvezi z zakonodajo ali da brez demokratičnega nadzora strani parlamenta poskusimo uveljaviti um, to izjavo to ne pomeni, da se delo na drugih projektih, ki niso vključeni v izjavi, ne bo nadaljevalo. Nasprotno, mnogo dela pri pomembnih pravnih predpisih že poteka in to se bo nadaljevalo, tako kot seveda tudi nadzor nad pravilnim izvajanjem zakonodaje, ki smo jo sprijeli. Cilj tega medinstitucionalnega dogovora o boljši zakonodaji je, da bi zakonodajni postopek bil bolj pridljiv in učinkovit. Cilj skupne izjave, ki je del tega dogovora, je, da se doseže soglasje o tem, ki moramo zagotoviti konkretne rezultate in kaj je možno doseči v realistično doseči v doglednem času. In to si pričakujejo državljani in državljanke, konkretne rezultate, da bi eh, s tem izboljšali življenje državljank in državljanov. Zato bodo predsedniki treh institucij, kolega Fico, kolega Juncker in jaz, zato bomo torej skupaj podpisali to skupno izjavo. Gospe in gospodje, eh, s tem smo se odločili za agendo ki jo vse tri, tri inštitucije eh, želijo obravnavati kot prednost, prednostno in s tem bomo storili velik korak naprej. Želim povedati, da je svet prvič se strinjal s takim postopkom in naša naloga je, da uresničimo to izjavo. Pri tem kot parlament Eh, predvsem poudarjamo lojalno sodelovanje med tremi inštitucijami, komisijo, parlamentom in svetom in pri tem eh, štejemo tudi na konstruktivno sodelovanje naslednjih predsedstv maltiškega in estonskega predsedstva in zahvaljujemo se tudi slovaškemu predsedstvu. Veseli me, da so tu navzoči eh, kolegi in kolegice, ki so več mesecev razpravljali o tem in ki so poudarjali, kako pomembna je ta izjava. In vsem, ki so to tako glasno poudarjali, želim, kjerkoli so v dvorani, jih očitno ni vse najboljše. Zdaj pa dobi besedo predsednik sveta, gospod Fico.